Dobro, začeli bomo z glasovanjem. Če se lahko posedete, prosim. Uh, um, tu imamo zahtevo gospe Regnar. Nekaj tehničnega. Prosim, gospa Regnar. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. V prejšnji razpravi glede letnega pregleda rasti poskušala postaviti vprašanje za modro kartico gospod kolego Obermajerju. To ni bilo mogoče, ker je takoj zapustil prostor potem, ko je govoril. Zato bi prosila, da kolege ostanejo v dvorani vse tako dolgo, da lahko zastavimo vprašanja po postopku modre kartice. Hvala. Yes, yes, ja, gospa Regnar, prav imate.